glasovanju. Najprej smo priporočilo Česlava Adama Sikirskega prilagoditvena stopnja za neposredno plačilo za koledarsko leto 2015. Prvi govornik je gospod Peter Jar. Za eno minuto, prosim. In prosim ostale kolegice in kolege, da zapostijo eh, dvorano. Prosim, zapostite dvorano in omogočite tistim, ki želijo obrazložitvi svoj glas, da to tudi storijo. Gospod Jar, dve pripombi bi podal. Ja, pogosto pravimo, da gre samo za tehnično prilagoditev, zato bi rekel, kako delamo z eh, krizno rezervo, ki jo kmetje ne porabijo, da se vrne kmetom, kar je dobra novica. Tukaj smo držali naš, tudi besedo. Uh, Eh, bi pa upozoril še na nekaj, poskrbeti moramo namreč za to, da bodo eh, kmetje lahko samostojno tudi za politično pomočjo obvladali krize. V pristojnem odboru se moramo ukvarjati z temi temami. Najboljša pomoč je samopomoč in če jo lahko spremljamo s političnimi ukrepi, bi bilo to zelo lepo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Daniel Hannan, tudi za eno minuto. Thank you, Gospa predsedujoča, kot vedno, ko obravnavamo proračun, se nam to predstavi na tehničen način in potem težko, zgub, te, hitro zgubimo pregled nad vsoto. Eh, ljudje ne razumemo milijard, to so za nas astronomske številke, ki jih evolucija ni nam namenila. Naj vam predstavim, kakšen je na, naš prispevek. Lani smo prispevali 9,5 milijard in s tem denarjem bi lahko zgradili 36 bolnišnic. Celi državi bi lahko zmanjšali davke. Um, to so ogromne številke in pozivam ljudi, ki so proti vrčevanju, proti vladnim rezom, naj o tem premislijo. Ogromno denarja smo porabili za te prispevke in po drugi strani smo pa imeli ogromno vladnih rezov. Mislim, da bi lahko tu razmišljali o stroškovni učinkovitosti. Hvala lepa, gospod eh, Henen, gospod eh, Durman, za eno minuto. Hvala lepa. V danski delegaciji smo se odločili, da bomo glasovali proti kriznemu skladu, ker um, nima pravega smisla. Smisel je imeti krizni eh, sklad za prihodnost, vendar zaenkrat je videti, da so kmetje edini, ki so plačali ceno za evropske nesporazume s tretjimi državami, kot, sta, recimo, kot recimo Rusija. To je prispevalo k zmanjšanju izvoza, zmanjšanju delovnih mest za danske kmete. Minimalizirali smo neposredne plačila za kmete in to je zelo težko za njih. Kmetje so že tako ali tako žrtev krize. Radi bi proučili Eh, druge načine pomoči, ne le da zmanjšujemo plačila. Mislim, da moramo o tem še premisliti. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Lidija Senar-Rodriguez za eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem za to, da damo sredstva eh, kriznemu skladu za krizne razmere, v katere lahko pridejo kmeti, kar meni, da je to zelo pomembno. Vendar mislim, da moramo biti zelo pozorni in gledati, kako se ta sklad uporablja. Ko pride do krizne situacije, se lahko zgodi, da Evropska unija sprejme napačne odločitve. Tako je bilo v primeru ruskega veta. V takšnem meru moramo porabiti drug denar, ne pa da ta krizni sklad uporabimo za reševanje to vrstni težav. Hvala lepa, gospa Ivana Maletič, je naslednja za eno minuto. Zahvaljujem predsednik. Hvala, gospa predsedujoča. Vsako leto Ugotavljamo, kakšen je odstotek zmanjšanja neposrednih plačil, ki se ga uporablja za rezervo za krizo v kmetijskem sektorju. Tako bo ta predlog pomenil, da bomo leta 2016 za leto 1,39 odstotka zmanjšali sredstva. S tem bomo imeli 41,6 milijona evrov za to krizno rezervo. Tako kot številni kolegi sem proti eh, uporabe te rezerve za krize, za škodo, ki jo trpijo kmetje zaradi političnih razlogov. Mislim, da moramo za takšne krize eh, imeti sredstva iz celotnega proračuna, ne pa zgolj iz kmetijskega dela. Če imamo naravne katastrofe, epidemije in tako naprej, bo ta rezervni sklad zelo koristen za kmete. Eh, Hrvaška je izuzeta iz eh, tega sistema, ker še ne uporabljamo 100 odstotnega zneska, ki nam je na voljo. Ja, Podprla sem to poročilo glede prilagoditev za leto 2015, saj se s tem vzpostavlja krizna, krizna rezerva v višini 441,6 milijona evrov ta sklad se bo polnil iz neposrednih plačil. Na ta način smo izuzeli uh, majhne kmete, saj je spostavljen prak 2000 evrov. Uh, za vse države, razen za eh, Hrvaško, Romunijo in Bolgarijo, bo zato zmanjšan za 1,9 odstotka. Ehm, kmetje bodo lahko uporabljali ta sredstva v kriznih situacijah. Ehm, šele leta 2022 pa bodo hrvaški kmetje začeli polno uporabljati ta sistem. Mislim, da mora Evropska komisija nameniti druga sredstva za reševanje težav kmetov, ki trpijo zaradi uh, krize v odnosih z Rusijo. Hvala lepa in še zadnji govornik pri tej točki, gospod Lukmin Flanagan, za eno minuto. Eh. Hvala lepa. Podprl sem to poročilo, saj menim, da moramo pomagati kmetom, ki so v krizi. Žal, na Jerskem skupna kmetijska politika postaja institucionalna stvaritev, ki povzroča krizo za majhne kmete. In samo financiranje, ki ga dobi ESKA in tudi druge države članice, je vzpostavilo neenake pogoje. Veliki kmetje dobijo največ, majhni kmetje pa najmanj. To pomeni, da majhni kmetje zgubljajo posel in le največji kmetje lahko uh, dobijo posojila za to, da odkupujejo kmetije majhnih kmetov. Torej, skupna kmetijska politika ne rešuje težav, temveč ustvarja težave v moji državi. In zadnji komisar, če tudi je bil član LSA, se je v, eh, se na Erskem, eh, so ga na Erskem opisali kot komunista. Danke sehr. Wir kommen Hvala lepa. Zdaj prihajamo na drugi del obrazložitev glasov k poročilo gospe Marije Nojhil glede strategije Evropske unije za enako žensk in moških po letu 2015. Prva govornica je gospa Mihajla Šojdrova za eno minuto. Děkuji, vážená paní místo předsedkyně. E, já považuji za velkou Hvala, gospa predsedujúča. Zdi se mi, da je velika napaka, da nám ni uspelo potrditi kompleksni predlog spremembe ELS, ker se ta ukvarja z ključnim problemom enakopravnosti med spoloma. Kako lahko spremimo konkretne ukrepe za to, da omogočimo ženskam, da se poklicno veljavijo, da bolje združujejo poklicno in zasebno življenje. Ta predlog bi bil spremljiv tudi za druge politične skupine in prepričana sem, da se bo naša politična skupina vrnila na ta eh, problem, saj temelji na našem pozicijskem papirju. Ne. Nisem mogla podpreti poročila gospod Neuchl, ravno zato, ker niso bile prevzete pobude, ki črtajo negativne zadeve iz tega poročila, ki se nanašajo, ki prekoračijo pristojnosti Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Naslednji je Marko Spiper, tudi za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Nisem podprl kataloga za enakopravnost, čeprav sem za enakopravnost med eh, moškim in ženskim, sem za povečanje kvot za zaposlovanje žensk, za fleksibilni delovni čas, sem za boj proti nasilju nad ženskami. Ampak eh, veliko od zadev, ki so povezane z enakopravnosti, države članice urejajo same če se bo Evropa vmešavala v porodniški dopust in pravice mater, če bomo posegali v pravico do splava, bomo posegali v nacionalno plavo držav članic. Torej ja za enakopravnost in ne za takšno vmešavanje. Hvala. Naslednja je gospa Dobroka Šujica za eno minuto. Promocija jednakosti je enakost žensk in moških je bilo vedno v srčiki uh, eh, ELS. In veselim, da lahko o tem govorimo danes. Žal mi je, da leve stranke vključujejo takšno rezolucijo stvari, ki notri ne sodijo. Mi smo predstavili alternativno rezolucijo, v kateri smo predstavili ciljen okvir na vseh ravneh, na lokalni, regionalni in nacionalni ravni vključili smo vsa različna področja izobraževanja, delo in tako naprej. Odločni smo glede boja proti nasilju, proti ženskam, vendar menim pa, da je tu vendarle ključnega pomena raven držav članic. Evropska unija se ne bi smela na vse, vse umešavati. Menimo, da je pomembno upoštevati enako ženske in moških, vendar uh, v okviru države članice moramo torej upoštevati nacionalno zakonodajo moramo upoštevati ustave držav članic zato menimo da takšne stvari sodijo v področje subsidiarnosti Naslednji govornik je Peter Jar za eno minuto. Hvala lepa, gospa. Predsednica v tej visoki hiži je velika večina, ki se zauzema za več enakopravnosti med moškimi in ženskami. In vsi se zavedamo, da je treba na tem področju v Evropske unije še marsikaj postoriti. Po drugi strani pa moramo ugotoviti, da lahko to dosežemo samo skupaj. Skupaj s tem mislim Evropska unija in države članice. Zato je izjemnega pomena, da ustrezno razporedimo tudi odgovornosti. Evropska unija mora odločati o tem, za kar je pristojna, ne sme pa se vmešavati v zadeve, za katere so pristojne države članice. In to je bila tista pomankljivost eh, poročila kolegice Neuhl, ki ga zaradi tega nisem mogel podpreti. Danes smo torej zamudili veliko priložnost, eh, da bi Evropski parlament eh, to poročilo sprejel za veliko, ogromno večino. To se ni zgodilo in to izjemno obžalujem. Hvala lepa. Daniel Hennen za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Vsakdo, ki meni, da je Evropska unija združenje narodov, si mora ogledati seznam, ki jih obravnava ti resolucija, plačila, mediji, splav. Kaj je to? To ni združenje držav, ki med vlado sodelujajo. Sam sem glasoval proti, kaj ti menim, da te teme ne bi smele biti povezane z Brusljem. E, ni pa všeč to, da je videti, da če glasujete proti, to pomeni, da ste za oziroma imajo vseeno glede nasilja proti ženskam. Ne, ne gre za to. Ne, to, to ne pomeni, gre za samo lokacijo sprejemanja odločitve. Tu gre za občutljive teme. In to so teme, ki jih moramo obravnavati na nacionalni demokratični ravni. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da odločitve sprejemajo uh, izbrani predstavniki ljudstva, ne pa neki birokrati. Naslednja za eno minuto, Filiz Kujusmenova. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Podprla sem poročilo o enakosti med ženskami in moškimi velikimi za leto po 2015. Saj menim, da je pomembno vključevati ženske v sprejemanje odločitev na vseh ravneh. To je pomembno za politiko enakosti spolov. Pol evropejcev je žensk, vendar naše eh, politike tega ne odražajo. 73 odstotkov v našem parlamentu in 75 odstotkov v nacionalnih parlamentih svetov so moški. Oni so tisti, ki oblikujejo volilne sezname in kdo je na njih. In Evropski parlament naj pozove nacionalne parlamente, da vključijo več žensk na volilne sezname. Dan, danke sehr, Hvala lepa. Naslednji Paolo Iglesias eh, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Glasovali smo za to poročilo o strategiji EU za enakost žensk in moških, kaj ti menimo, da gre v pravo pozitivno smer. Ob tej priložnosti pa bi rad nekaj povedal glede glasovanja. Naj spomnim, da v, na, v moji državi v Španiji smo zelo daleč od tega, da bi dosegli cilje enakosti. Naj povem, da vrčevalna politika, ki jo eh, podpirajo trojka in stare stranke so spodbudili eh, razvoj neenakosti moških in žensk. Eh, pri nas v Španiji je prekernost ženska, mizerne plače dobivajo ženske. Za eh, starejše in majhne otroke brez državne pomoči skrbijo ženske. Največji sovražnih enakosti uh, ni le mačizem, temveč to, da se oduzemajo delovske pravice in socialne pravice. Te... Hvala lepa. Naslednji je gospod Marek Jurek za eno minuto. Dziękuję, pani przewodnicząca. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Evropski parlament je nedavno sprejel dokument, ki govori proti eni temeljnih človekovih pravic, pravici do življenja. To je slaba moralna izbira, to tudi spodkopava naših zavez glede človekovih pravic, ki smo jih sprejeli kot Evropski parlament. Na ta način gre Evropa v smeri smrti. Moramo zbuditi svojo vest. Ljudje dobre volje se morajo zbuditi. Sicer ne bomo mogli rešiti prihodnosti našega kontinenta, naše civilizacije. Tu gre za uh, izbero med življenjem in tem, kar smo izglasovali danes, smrtjo. Naslednja je gospa Marijana Petir, tudi za eno minuto. Hvala lepo. Hvala lepa, skrbi me, ker ta parlament porablja denar davkoplačevalcev za proizvodnjo dokumentov, ki so proti interesu državljanov, ki so nas izvolili. Skrbi me, ko poslanci v parlamentu ploskajo, ko se sprejemajo predloge sprememb, ki preprečujejo pravico do življenja vsakemu človeškemu bitju. Skrbi me, da ne moremo imeti dialoga glede osnovnih eh, človeških vrednot. Eh, poročilo Neuhel je spodbudilo veliko delitev v tem parlamentu. Sem proti tem, temu, kar piše, ker je proti vrednotam, o katere verjamem. V 68 odstotkih je neposredno proti uh, načelu subsidijarnosti. 35 odstotkov ni povezanih uh, s, s tem, 42 odstotkov diskriminira moške, 70 odstotkov lahko resno omejuje Eh, svobodo govora in medijev, svobodo uh, izobraževanja in svobode sklepanja pogodb. Sedem odstotkov pa govori o stvarih, ki niso znanstveno dokazane. To je sramota za Evropski parlament. Danke sehr. Hvala lepa. Naslednja govornica je Marin Hawkins za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To poročilo vsebuje številne dobre stvari, govori o potrebah invalidnih žensk, o dostopu do trga, govori o ničelni tolere, toleranci, ko, ko govori o nasilju nad ženskami. Uh, predlaga, da bi leto 2016 razglasili kot leto boja proti ženskam. Prav tako poziva uh, države članice naj se borijo proti prekarizaciji ženskega uh, dela in uh, Vendar nisem mogla podpreti odstavka S, kjer piše, da ne smemo nikoli omejevati dostopa do uh, pravic, ki izhaja iz reproduktivnega zdravja. In to je v pristojnosti držav članic. Potem ostavek U govori o šolah in tega nismo mogli podpreti. In to, da bi imeli podatke glede na spol, ko gre za teme, kot, je, kot so podnebne spremembe, mislim, da ima nobene dane vrednosti. Lepa, gospod Kelly, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kot številni kolegi, ki so že spregovorili, naj povem, da sem za enakopravnost žensk, vendar nisem mogel sprejeti številnih priporočil v tem poročilu. Se meni, da gredo predaleč. Glasoval sem za alternativno resolucijo e LS. V tem poročilu je bilo veliko dobrih predlogov, ko gre za nasilje nad ženskami, ko gre za enako splačil, mislim, da moramo storiti veliko več. Moramo preprečiti nasilje nad ženskami, moramo izobraževati mlade, da ni prav, da kadarkoli uporabimo nasilje nad ženskami ali puncami. Če bi nam to uspelo, bi bil to zelo dober prvi korak. Danke sehr und nun Hvala lepa, gospa Seymour. Hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem saj komisija uvaja obvezne kvote za delovna mesta. Kot evropska poslanka sem bila eh, izvoljena brez kvot in menim, da je to ponižujoče za vse ženske, ki delajo v Združenem kraljestvu. Moramo živeti v meritokratski družbi, kjer se spodbuja ženske, da dosežejo svoje cilje, ne pa, da jih od tega odvračamo ne smemo žensk obravnavati kot številk v statistikah in ne smemo siliti parlamento ali podjetij, da morajo imeti obvezne kvote. Thank you. Um, hvala lepa. Naslednji Bill Etheridge. Thank you. Hvala. Ta zbornica je pravkar sprejela poročilo ki vpliva na spolno vzgojo, na tradicionalne vrednote, družino, uh, kvote. Uh, ukvarja se s tem, kdo se ukvarja z gospodinskimi deli. Tu, to, to je sramota za Evropsko unijo in ponosen sem, da sem glasoval proti. Ko bomo imeli v drugem gestu referendum, bom prosil naše državljane naj se zavedajo, da ne gre za trgovino, gre za socialni inženiring in napad na tradicionalne vrednote in to v, vel, v res ogromni meri. Tako da, ko bomo imeli referendum, bom glasoval za svobodo, za to, da odidemo iz EU. Sedaj pa gospod Coburn, ena minuta, izvolite. Um, gospa predsedujoča, ko se je Združeno kraljestvo eh, pridružilo Evropski uniji, so nam rekli, da gre za skupni trg. Zavajali so nas in po zaslugi Jukipa bomo lahko odpravili to napako. Ne morejo birokrati nas, nam govoriti, Eh, kako naj slošam glede splava, glede spolne vzgoje, glede LGBT skupnosti in uh, tako naprej. Mislim, da zapravljamo denar uh, davkoplačevalcev iz moje volilne enote. Tu gre za homoseksualce, ki se borijo za homoseksualne pravice. G Mislim, da se o takšnih stvarih moramo odločati v naši uh, zbornici v Združenem kraljestvu in na škotskem. Zato sem glasoval proti tej smešni politični korektnosti. Tu gre za neumnost in kaže na to, kako oddaljen je parlament od realnosti. Predsedujoča ga prekinja, ker je presegel svoj čas. Okay. Eh, Naslednji govornik je gospa Marija Spirak, ki nam je izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Glasovala sem proti poročilu, saj menim, da vključuje več področji, ki so v nacionalni pristojnosti. Mislim, da lahko spodbujamo uh, pot za popolno integracijo žensk v, na trg dela. Moramo začeti na vrhu. Moramo povečati število žensk v upravnih odborih podjetij. Če bi se te številke povečale, bi to eh, gotovo bilo dobro. Saj številke govorijo svoje, ženske so izobražene, imajo znanje za to vrstna delovna mesta, pa jih ne in kvote ne bodo storile to, kar naj bi storile, kaj ti lahko zadušijo celotno situacijo. Ženske morajo sodelovati v gospodarskem razvoju. Hvala lepa, gospod Lukmink Flanagan, za eno minuto. Uh, Hvala lepa. Glasoval sem za to poročilo. Na eskem je situacija kjer na tisoče žensk je prisiljenih, da z ladjo ali z letalom, če se lahko to privoščijo, odidejo v združeno kljestvo zato, da tam opravijo splav. Smo glasovali za uh, gej poroke in Žal pa je tisti večer, ko smo glasovali eh, za gej poroke, je bilo več žensk, ki so bile tudi na takšnih ladjah proti Združenemu kraljestvu in one se gotovo niso počutile enakopravno mislim pa, da je nekaj stvari nenavadnih. Recimo to, če nekdo skrbi za svoje e, otroke, to ni delo, če pa skrbite za nekoga v vrtu, pa je to delo. Mislim, da tudi, če skrbite za svoje otroke, je to delo. To ne pomeni, da ste e, brezposelni. Moja mama je bila zelo zaposlena, ko je skrbila za nas. Well, UKIP torej, UKIP in GUE se tu strinjata. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Wolfu, ki ni bil na seznamu, ne vem zakaj. No, menim, da gotovo ljudi si tega ne bi želeli, da so na seznamu. Ne ste za to, koga si želim na seznamu. Ne, samo želim se nekoliko pošaliti glede stanja te zbornice. Gospoda predsedujoča, gospe in gospodje, to je eh, pobudo na lastno pobudo. Uh, uh, Eh, poslanke Neuhlin. Kaj je poročilo na lastno pobudo? To je priložnost za to, da se nekdo izkaže eh, in da pove, kaj si misli. Eh, ni Evropska komisija tista, ki bo. Torej, ne govori o tem, da bi Evropska komisija morala nekaj uh, početi. Gre za to, da bi morala Evropska komisija nadzirati uh, delo držav članic. Zato sem proti temu poročilu podpiram enakost spolov podpiram pravice za ženske vendar menim da je to nekaj kar bi moral pri nas nadzirati britanski parlament in imeli bomo referendum prihodnje leto kjer bo britansko ljudstvo lahko povedalo ali menijo da bi morala Evropska unija nadzirati njihova življenja ali pa bi moral britanski parlament nadzirati njihovo življenje. Sam menim, da bi to moral biti vendarle britanski parlament. And, uh, let me allow one... Hvala lepa in dovolite, da podam še eno izjavo. Če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, ne boste več govorili o tej hiši, kar vam bo mogoče žal kasneje. Tudi jaz sem želela biti nekoliko šaljiva. Zdaj pa naslednje poročilo, ponovno bom govorila nemško, gre za poročilo Alesije Marije Muska, pravice intelektualne lastnine v tretjih državah, torej govornik je Daniel Hanan, eno minuto izvolite. Če je še tukaj? Ne, ga ni več. Potem je naslednja gospa Ivana Maletič. Hvala lepa, predsedujoča. Podprla sem poročilo o pravice intelektualne lastnine v tretjih državah, zato ker je nujno sprejeti ukrepe, s kateri bomo zmanjšali škodo zaradi kršitev pravic intelektualnih lastnine. Uh, 8 milijard eh, letno izgubimo na ta račun v Evropski uniji. Uveljavljanje pravice intelektualne lasnine predstavljajo ne samo veliko gospodarsko tveganje, ampak tudi eh, tveganje za varnost in zdravje, zaradi tega, ker imamo največ ponaredkov na področju zdravil v zadnjih letih. Zato je nujno eh, delati na tej strategiji za večjo zaščito pravic intelektualne lastnine in pomagati tretjim državah pri vzpostavitvi kakovostnih in očinkovitih eh, sistemov za eh, varstvo pravic intelektualne lastnine. Iz tega razloga sem podprla poročilo. Naslednji bi bil gospod eh, Bill Etheridge, eh, ki ga prav tako ne vidim več v dvorani. Tako da. Okay. Očitno je prišlo do napake na mnogih eh, seznamih, torej dajem besedo gospodu Etheridgeu, ampak gospodu Bulfu. Hvala lepa. V tej dvorani bomo eh, jutri govorili o programu transatlantskega sodelovanja in o tem odločaj na ravni Evropskega parlamenta, ali bomo nadaljevali s porazumom med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Eh, to lahko ima zelo negativne posledice na severu zahodu, v mojem okru Anglije oziroma Velike Britanije. Uh, imamo velike težave. Tukaj naj bi dali pristojnosti Evropski komisiji za odločanje o področju eh, intelektualne lastnine za eh, podjetja v državah, ki niso članice, imel koristi iz tega malo podjetje v Manchesteru z dobrimi idejami ali velike medna, mednarodne korporacije, ki bodo imeli največje koristi od eh, tega predloga veste, kdo bo eh, imel koristi in to je še en razlog, zakaj želimo zapustiti Evropsko unijo. Zdaj smo zadeve rešili, napaka je bila pri vaši skupini, ki je nominirala gospoda Etheridgea, ne pa vas, eh, da govori. Prav, naslednje poročilo z obrazličujemi glasov, poročilo Pavla Svobode, pravice intelektualne lastnine, akcijski načrt Evropske unije, prva govornica je Marie-Christine Boutonet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 uh, spletni svet se ne plagaja dobro na zakonodajne spremembe v Evropski uniji. Ta reforma je del harmonizacije, proti kateri se uh, borimo. In uh, zakonodaja je zastrela že, ko stopi v veljavo. Hvala lepa. Naslednji govornik je Momčil Nikov, ki ni v dvorani. Tudi naslednji ne, gospod Daniel Henen. Zato ima zdaj besedo gospa Ivana Maletič za eno minuto. Lepa, gospa predsednica direktive iz leta 2004 o izvajanju pravic intelektualne lastnine je bila pomemben korak k uskladitvi nacionalne zakonodaje na tem področju, da bi zagotovili enotno pravico oziroma enotno zaščito pravice intelektualne lastnice in se boriti eh, proti ponaredkom, zaščititi patente in avtorske pravice. Zaradi velikih kršitev pravic intelektualne lasnine v Evropske uniji in škode, ki iz tega izhaja in ob upoštevanju pomena inovacij in novih tehnologij za razvoj konkurenčnosti Evropske unije, sem podprla to poročilo in prizadevanje Evropske komisije za izvedbo novega akcijskega načrta in s tem krepitev eh, zaščite pravice intelektualne lasnice ter omogočenja večjih pravic inovatorjev, kar se še vedno ureja na ravni držav članic. Hvala lepa. Hvala lepa in še zadnji govornik, gospod Sean Kelly, za eno minuto i voted with my group on this proposal. glasoval sem za ta predlog, to je bilo enostavno, poročilo ni bilo kontroversno, pa vendar je bilo poročilo zelo pomembno, še posebej naslov, gre za akcijski načrt. Če nimate načrta, ne morete nikamor, hkrati pa potrebujete akcijo, zato da nekam pridete. V zadnjih dveh letih sem deloval kot eh, poročevalec v ITRE odboru z za pravice intelektualne lastnine in sem se ukvarjal tudi za pravicami malih in srednjih podjetij, ki eh, jih zelo skrbijo njihove pravice intelektualne lastnine, sploh v današnjem eh, spletnem svetu. To je nekaj, eh, česar se moramo zavedati in s tem se moramo ukvarjati. Še posebej mi je všeč eh, poudarek na pridobitvi javne podpore in povečanju javne ozaveščenosti glede posledic tako za gospodarstvo, kot je izpostavila gospa Maletič, eh, to znaša 8 milijard evrov na leto, eh, pa tudi eh, vpliva na državljane in njihovo zdravje. Zato predlagam, da spostavimo skupino strokovnjakov, ki bo nadzorovala izvajanje tega akcijskega načrta. Hvala lepa, to je bil še zadnji govornik pri obrazložitvah glasov. Prikinjamo sejo do 15. ure.